Kolegice in kolegi, upravičujem se, ker zamujamo, sestanek koordinatorjev se je končal nekoliko pozno, čeprav si tega nikoli ne želimo, da bi se zgodilo, ampak danes se je in da bo vse skupaj še slabše. Sem še očala pozabil tam v tisti dvorani, tako da bomo zdaj eksperimentirali, da vidimo, kako dober vid imam brez očal. Vidim, da kakšnega hudega sožalja ni v dvorani, skratka. Če začnemo, prva točka eh, blokovne verige. Slišali bomo predstavitev osnotka mnenja, ki ga je pripravila poročevalka Ana Gomeš. Gre za poročilo na lasno pobudo o blokovnih verigah v prihodnost usmerjena trgovinska politika. Je naslov tega poročila. Kot veste, so pridružni odbori po členu 54 tudi sodelovali, mi imamo izključno pristojnost, kar zadeva temeljne pravice in to vključuje tudi varstvo podatkov in pa vprašanje preiskovanja in pregona v tem kontekstu. Odbor INTA, ki je pristojni odbor, je izpostavil določena vprašanja, ki mislim, da jih bo nastavila Ana. Eh, torej, Ana, beseda je tvoja glede tega zelo zanimivega in pomembnega vprašanja in vprašanja. Eh, z veseljem bomo prisluhnili tvojim predlogom, potem pa bomo imeli še razpravo. Torej, blokovne verige, blockchain. Hvala lepa. Kot ste dejali, gospod predsedujoči, gre za poročilo, ki ga pripravlja odbor za mednarodno trgovino, odbor INTA. In blokovne verige želijo predstaviti kot eh, neko novo tehnologijo, ki omogoča marsikaj na področju trgovine za Evropsko unijo. In tudi za krepitev naše trgovinske politike, za oleševanje carinskih in trgovinskih postopkov, krepitev varnosti čezmejnih podatkovnih tokov. In vse to izpostavlja, da gre za tehnologijo, ki naj bi okrepile zaupanje v razno razne operacije in transakcije, ki so odvisne od teh tehnologij, še posebej v finančnem sektorju in to je pač povezano za kakršnokoli transakcijo, ki se odvija. No, v tem predlogu piše, da je to zadeva, s katero se ne ukvarjajo le vsega, multinacionalke, da je to nekaj, kar eh, zanima in naj zanima tudi MSP-je, ki lahko koristijo koristi tehnologije blokovnih verik. Po mojem mnenju se izrisuje preveč rožnata slika te skoraj da okultne znanosti, torej kar to tehnologijo blokovnih verik. Ja, seveda si znamo predstavljati, da bi ta tehnologija utegnila dejansko biti zelo obetavna, tudi z vidika dodatne varnosti. Ampak takšne tehnologije se lahko uporablja tako v dobre kot v zle namene in ne smemo zatiskati oči pred dejstvom, da je tehnologija blokovnih eh, verik nekaj, kar se je razvilo v navezavi na kriptovalute. Tako da mislim, da tu moramo biti zelo previdni in mislim, da moramo biti bistveno bolj obveščeni in ozaveščeni o tem, kaj kriptovalute dejansko pomenijo. In sicer na enak način, kot bi javni interes eh, tudi moral nameniti pozornost tej tehnologiji. Če se te tehnologije polastijo kriminalne združbe, je to lahko izredno koristno za pranje denarja in za vse vrste drugih kriminalnih dejanj, kjer je prikritost zaželjena. Tako da mm, pri vsem tem seveda je tudi perspektive varstva podatkov, vprašanje zasebnosti naših državljanov eh, z vidika temeljnih pravic, kar je še ena ključna pristojnost našega odbora. In to je nekaj, kar poročevalec nekako nalahko eh, jemlje, češ da ja, obstajajo izzivi, ampak tu gre za več kot izzive, lahko prihaja do, do resnih eh, nasproti. Tako da mislim, da je vsekakor pomembno, da mi z našim prispevkom k temu poročilu nekako zopet eh, na realna tla spravimo ta preveč eh, pozitiven pristop. Tu se izpostavljajo samo pozitivni vidiki, ki jih ne zanikamo. Ja, ti pozitivni eh, vidiki nedvomno obstajajo, ampak to je nekaj, kar zahteva tudi dodatno pogled strani komisije, zato podpiram zaključek, da naj komisija vzpostavi posvetovalno skupino za blokovne verige, da razvije standarde in načela o uporabi blokovnih verig in po mojem mnenju je ključnega pomena, da ta posvetovalna skupina vključuje strokovnjake tudi z področja boja proti pranju denarja in financiranja terorizma in seveda tudi GDPR, kar zadeva ključna vprašanja varovanja temeljnih pravic, ki jih uporaba tehnologij blokovnih verik lahko pomeni. Hvala lepa, potem gremo lahko kar naprej k razpravi kot prva Roberta Mecola. Hvala lepa, hvala mm, gospod predsedajoči, hvala tudi poročevalki Ani za predstavitev tega osnutka mnenja k poročilu o oblakovnih verigah in kako ta tehnologija lahko mm, pomaga pri naši trgovinski politiki. Blokovne verige so revolucionarni element trenutne digitalne transformacije globalnega gospodarstva, ki eh, ga beležimo. Potencial je ogromen za možnostmi porabe v financah, zdravstvu, eh, zabavi, vse to. Eh, torej spreminja eh, že dolgo etablirane industrije in način poslovanja. Naš ključni cilj tu mora biti, da preučimo, kako lahko vse potencijal za gospodarsko eh, rast, ki ga ponujajo tehnologije blokovnih verik, obene pa moramo poskrbeti tudi za to, da je to uravnoteženo z vsemi varovalkami, ki jih potrebujemo za preprečevanje zlorab sistema in da še naprej lahko krepimo zaupanje. Posebno pozornost moramo nameniti tudi temu, da identificiramo in analiziramo tveganja, ki so s tem povezana. To je razlog, zakaj moramo ugotoviti, kako takšna tveganja lahko omejimo in omilimo ob hkratnem koriščenju vseh potencijalov oblakovnih verik. Torej, iskanje ravnovesja, ponavljam, med tema dvema vidikoma je ključna e, zadeva in predvsem moramo zagotoviti ustrezno pravno varnost podjetjem, da bodo ta lahko investirala v to tehnologijo. Obenem pa moramo poskrbeti za ustrezne varovalke, še posebej, ko gre za področje prane denarja. Mi se moramo osredotočiti na tehnologijo samo in spodbujati moramo inovacije in razvoj na mesto, da se osredotočamo na hitre finančne dobičke. Sama nikakor nisem tehnični strokovnjak z tega področja, ampak koliko jaz razumem, eh, tehnologija oblakovnih verik ne hrani tradicionalnih podatkov. Tako da številni to vidijo kot komplementarno tradicionalnim bazam podatkov in to moramo imeti v mislih, ko razmišljamo o tveganju glede varstva podatkov. In sicer je res, drži, da blokovne verige pišejo enkrat, berejo večkrat, ampak to delajo z mm, pisavo, ki je nihče ne razume. In tu moramo seveda to vedeti tu vedeti, za kakšne aplikacije bo šlo. Eno so kriptovalute, tu moramo vedeti, kakšne so težave, kar zadeva pranje denarja in eh, uporaba blokovnih verik, mm, ki to omogoča. Če zaključim, zelo se veselim razprave in sodelovanja z vami, kolegi, da bomo poskrbeli za to, da bo naš eh, regulatorni eh, in institucionalni ekosistem, kakršnega imamo, dovolj uh, varen, robusten in uh, odporen. Daniel Dalton, hvala lepa. Mislim, da moramo najprej sploh vedeti, zakaj tu sploh gre. Namreč, ta predlog odbora za trgovino govori o zasebnih eh, blokovnih verigah. Ne gre o javnih eh, verigah, ki podpirajo kriptovalute, kot so Bitcoin in tako naprej. Ne. Tu gre za nekaj, kar se uporabi lahko v eh, zasebnih bazah podatkov, to lahko uporabljajo podjetja in z velike trgovine je to lahko zelo zanimivo. Tu je veliko priložnosti za uporabo te tehnologije na področju globalne trgovine, da se ognemo težavam na mejah. Zdaj, ko govorimo o brexitu, eh, so tu številne priložnosti in to vsekakor si velja pogledati pobliže. Skratka, moram reči, da se ne strinjam skepso, ki smo jo slišali strani kolegov, najprej glede blokovnih verik kot takih, drugo glede kriptovalut, čeprav to nima nobene zveze s tem, o čemer mi tu govorimo, nikakor ne. Eh, zasebne blokovne verige absolutno imajo potencial uh, za to, da omogočajo pranje denarja, ravno zaradi dejstva, da gre za zasebne eh, podjeme. Tako da vsekakor sem pripravljen spregovoriti na to temo, ampak moramo točno vedeti, o čem govorimo, kajti blokovne verige kot take niso zelo učinkovite za hrambo podatkov, so pa zelo, zelo učinkovite pri zagotavljanju transparentnosti transakcij, kar pomeni, da so lahko zelo dobro orodje pri boju proti pranju denarja, ker ni, dejansko ni anonimnosti. Vsaka transakcija je sledljiva, in ničesar ni možno spremeniti in skriti. Tako da, z številnih vidikov so te blokovne verige bistveno manj anonimne, kot pa to velja za trenutne sisteme, še posebej, kar zadeva gotovinska plačila. Tako da mislim, da je tu kar nekaj potencijala in glede na to, da govorimo izključno o zasebnih blokovnih verigah, mislim, da moramo biti bistveno bolj pozitivno naravnani, kar zadeva priložnosti, ki jih to ponuja in uh, Kar zadeva kriptovalute, mislim, da moramo tudi biti bistveno bolj pozitivni glede pristopa, ki ga imamo tu. Obstajajo zelo upravičene razloge, zakaj ljudje uporabljajo kriptovalute in eh, če pravimo, kot pravimo v petem stavku, tudi, da je uporaba kriptovalut nekako mimo zakona, to je preprosto neresnično. Hvala. Hvala. Ne vidim drugih prošenj za besedo lahko morda dobimo kratek odziv komisije. V tej fazi imamo koga strani komisije, ki bi lahko povedal kaj na to temo. Hvala lepa, gospod predsednik, rad bi se zahvalil eh, članom odbora za njihov prispevek k temu eh, mnenju. To so izredno relevantna vprašanja, ki zahtevajo seveda ustrezno pozornost odbora INTA in seveda tudi komisije, ki se bo vsekakor na to odzvala. Hvala. Aha, ok. Dobro. Torej, komisija očitno še ni razdirala svojega stališča glede blokovnih verik. Pripričan sem, da bosta Bloomberg in CNBC in vsi ostali z veseljem čakali na kaj takšnega. Ves čas govorijo samo o tem, tako da dejstvo je, da ljudje poslušajo našo razpravo in kako bomo mi razvili naše stališče okrog tega, mislim, da bo zelo zanimivo. Skratka, hvala eh, prisotnim za to, da ste to zadevo zagnali. 24. septembra je rok za amandmaje. Pri takšni zadevi, kjer mislim, da veliko ljudi to spremlja, mislim, da je to zelo zanimivo z vidika povezav z našim obstoječim delom, pa tudi nasplošno gre za koncepte kjer marsikoga zanimajo naše stališče, tako da bo zanimivo, kakšni amandmaji bodo prišli. Ana bi se morda odzvala, nam povedala, v kakšno smer bi utegnili ti amandmaji. Ja, ne vem, morda, morda sem res slišati nekako skeptična. Morda tudi zaradi svoje nevednosti. Glede načina, kako stvar tehnološko funkcionira, vsekakor sem se zabeležila, kar je dejal gospod Dalton v zvezi z dejstvom, da bi to pomenilo manj anonimnosti in bi torej zagotovilo večjo transparentnost transakcij. Tako da ne, nekakor ne zavračam dejstva, da bi dejansko to celo lahko omogočilo še boljši nadzor eh, in še boljše priprečevanje prane denarja. Ampak ob enem se to lahko tudi uporablja oziroma zlorablja v druge namene. Tako da. Dejstvo je, tu ne govorimo o javnih sistemih, ampak o zasebnih blokovnih verigah. In to še ni razlog, zakaj bi lahko znižali našo raven previdnosti, kar zadeva tveganja, ki obstajajo, pa naj gre za pranje denarja ali naj gre za zaščito oziroma varstvo temeljnih pravic. Če gre za vprašanje naprimer zdravstvenih storitev in če neko zasebno podjetje uporablja to tehnologijo, potem je to še, samo še en razlog, zakaj GDPR mora veljati, kajti to ima lahko sicer eh, hude negativne posledice, če GDPR ne bi upoštevali. No in zato menim, da je najpomembnejši prispevek, ki ga naš odbor lahko poda k poročilu INTA, ta, da poskrbimo za to v tem mnenju, da bo ta posvetovalna skupina ki jo namerava vzpostaviti komisija, dejansko vključevala strokovnjake, tudi z področja pranja denarja in z področja GDPR. Hvala. Hvala, Ana. Seveda se veselimo amandmajev, kot je že na roki 24. Hvala lepa za to vodno razpravo. Hvala tudi za odziv komisije, ki je bil nekako v duhu hajkuja. Tako, kolegi, gremo naprej na naslednjo točko. In sicer poročilo OECD. Mislim, da smo zdaj kar uspešno zopet. Eh, pravočasni z začetkom te točke. Z veseljem torej pozdravljamo naših vrstah Jean-Christophe Dumont, ki je je pripravil to poročilo OECD za leto 2018 o mednarodnih migracijskih izgledih. Tu gre torej za nedavni eh, razvoj dogodkov na področju migracije in politikov na področju v državah članicah OECD in tudi nekaterih nečlanicah OECD. Razlog, zakaj smo povabili gospoda Dumonta, eh, ki ga vsekakor zelo toplo pozdravljamo v naši sredi, je ta, da menimo, da je to poročilo tudi nek način, kako lahko evropske migracijske trende in politike umestimo v širšo perspektivo, tako kar zadeva število prihodov v EU, kako tudi kar zadeva razmere v drugih regijah eh, zahodnega razvitega sveta. To nam prav tako lahko ponudi nek eh, navdih za to, kakšne usmeritve bi utegnile biti uspešne v različnih koncih sveta, torej govora je o različnih eh, priseljevalnih modelih. Kar zadeva EU, to je zelo pomemben vpliv pritoka novih migrantov na trg dela, eh, še posebej, kar zadeva tako imenovano, tako imenovano eh, ne regularno oziroma neregistrirano migracijo. Mm, to je obravnavano v, enem, v eni od prilog tega poročila. Vedno smo zelo veseli prisotnosti OECD, eh, še posebej pa kar zadeva vprašanje mednarodnih migracij, tako da z veseljem bomo prisluhnili vaši kratki predstavitvi in Se pravi, čujem četrtek popovdne, je zelo napet teden za nami, ampak verjemite, da ste še kako dobrodošli in vsekakor smo zainteresirani za to, da slišimo poročilo na to temo z vaše strani. Hvala lepa, lepo zdrav vsem, hvala lepa tudi za to priložnost, da z vami delim eno ključnih publikacij OECD s področja migracij. Vsekakor se bom potrudil povzeti teh 400 eh, plus strani v teh naslednjih eh, par minutah, tako da kratka predstavitev kot rečeno. No, naj, najprej izpostavim eh, ključne, ključne sporočila tega poročila. Najprej za OECD, v, v okviru OECD je pojav migracij na najvišji ravni v zgodovinsko gledano kljub določenemu padcu v letu 2017, kot drugo, pritok eh, prosilcev za azil in beguncev se nekako vzpostavlja na neki novi ravni normalnosti. No, potem imamo še posebno poglavje v tej publikaciji, kjer govorimo o učinu nedavnega pritoka beguncev na trg dela. Ta vpliv bo dokaj skromen ampak ne povsod in izpostavil bom tiste lokacije, kjer ta vpliv morda ne bo tako zelo eh, zanemrljiv. In potem imamo še zadnje poglavje, kjer je govora o potrebi po lotevanju se nezakonitemu za poslovanju tujih delavcev, eh, ne na zadnje tudi zato, da se okrepi zaupanje v priseljevanje v javnosti na splošno. Torej, če začnem z golimi podatki. Kot tu vidimo, če pogledamo najnedavnejše podatke, približno 5 milijonov novih emigrantov eh, OECD v zadnjih letih. 4 odstotke jih je prišlo iz družinskih razlogov, 19, oziroma 32 odstotkov iz družinskih razlogov, 19 iz humanitarnih razlogov. približno 300 tisoč več eh, tujcev vstopa v Evropo v primerjavi z ZDA. Odstotkovno gledano pa so zadeve popolnoma enake. Poleg tega Evropska unija sprejme približno enako število evropskih državljanov, državljanov EU, ki se preselijo iz ene eh, države članice EU v drugo in eh, to predstavlja približno 80 odstotkov vseh migracijskih tokov znotraj OECD. Tu vidimo te rezultate kot odstotek skupnega prebivalstva. Kot vidite, imamo ogromne razlike med državami od skoraj da nič, vključno z nekaterimi članicami EU, Slovaška, Latvija, Mačarska, kjer je priseljevanje na zelo nizki ravni, vse tja do 3,4 odstotka novih migrantov v Luksemburgu, skoraj da 2 odstotka, kar zadeva EU nasploh, če izključimo mobilnost znotraj EU, torej če se osredotočimo zgolj na državljane tretjih držav, je dejstvo, da trajno preseljevanje predstavlja le 0,4 odstotka. Tudi začasni migracijski tokovi so v porastu. To velja za vse kategorije, razen za napotene delavce znotraj podjetij. Tu je prišlo do manjšega povrata znižanja, najbolj se je povečalo število sezonskih delavcev, 30 eh, odstotkov, in to samo zaradi ene države članice EU, in to je Poljska. Prvikrat, eh, in to kaže naslednja prosojnica, prvikrat smo v tej publikaciji lahko konsolidirali podatke o začasnih delavcih iz tujine v OECD. 4 milijone jih je bilo v letu 2016 in eh, država številka ena za sprejemanje eh, začasnih delavcev v OECD je Poljska. Pred ZDA in pred eh, Nemčijo. Vsi verjetno veste, kakšne so razmere na Poljskem in leta, podatki iz leta 2017 bodo verjetno pokazali še više podatke. Naslednja prosojnica, kar zadeva prosilce za azil in eh, begunce, Kot veste, je v eh, zadnjih letih Evropska unija beležila največji porast prosilcev za azil od druge svetovne vojne. 4 milijone ljudi je zaprosilo za azil v OECD, državah OECD od januarja 2014 eh, do decembra 2017. 4 milijona ljudi, 1,6 milijona oseb je prejelo mednarodno zaščito. To so torej velike številke, ampak zopet te številke moramo Eh, razumeti v njegovi perspektivi. Turčija, Jordanija, Libanon, tam govorimo o petih milijonih ljudeh, ki imajo mednarodno zaščito in v regiji Azija-Pacifik skoraj da osem milijonov ljudi. Vključno za 3,5 milijoni beguncev. Če sploh ne omenjamo nedavnih trendov v Latinski Ameriki, ker prihaja do pomembnega eksodusa iz Venezuele. Tako da to so velike številke za Evropo, ampak eh, v bistvu to ni nič nenavadnega na globalni skali. Na naslednji prosojnici vidimo najnovejše podatke, ki jih imamo. Kljub napetostim v Evropi, Evropa ni več v krizni situaciji. Španija beleži 50 odstotkov več pristankov plovil kot eh, Italija ali Grčija. Kar zadeva skupno število prihodov, je to več kot desetkrat eh, manj kot pred eh, dvemi, tremi leti. Naslednja prosovnica kaže, da gre to celo onkraj EU. Ti podatki kažejo število pre umestitev v okviru programov EU po vrhuncu leta 2016 vidite, da se je ta številka skoraj da razpolovila. V letu 2017 temno modra temno modri del stolpca mm, kaže, da se je število premestitev v EU povečalo, eh, tako da Evropa prejema oziroma sprejema svoj delež In eno od zadev, ki je bila deležna velikega, velike pozornosti, je vpliv na trg dela. V letošnji izdaji tega poročila skušamo obravnavati vpliv na trg dela do leta 2020 v odvisnosti od različnih scenarijev. Prvi predpostavlja, da se bodo tokovi nadaljevali na način, kot je to potekalo v obdobju 2011-2013, potem naslednji scenarij predpostavlja, da bodo tokovi ostali enake kot je 2017. To, kar vidimo na naslednji prosojnici, je, da bomo do decembra 2020 zabeležili manj kot nič sela tri odstotno povečanje skupne delovne sile v Evropski uniji skupno gledano. Tako da to je zelo majhen, nemerodajen šok. Torej, to ni nič, kar bi dejansko imelo vpliv na evropski trg dela. Celo v najbolj razvitih evropskih državah, kot so Nemčija, Avstrija, Grčija ali Švedska, naj bi bil ta vpliv med 0,6 in 0,8 odstotka za celotno delovno silo. Tako da celotne delovne sile. Tako da kot vidimo, upoštevajoč, da integracija terja svoj čas, Eh, vseeno, če gledamo vse tja do decembra 2020, vidimo, da bo vpliv na trg dela zelo majhen. Ja, kljub tej zelo velike krizi, s katero se je Evropa soočila. No, ob tem je treba vedeti, sicer ste dobili povezavo na to publikacijo, tako da si zadeve lahko natančneje pogledate, ampak kot tu vidimo, je učinek v nekaterih eh, skupinah lahko bistveno večji. To še posebej velja za nizko kvalificirano delovno silo, torej moški med 18 in 24 oziroma 34 letom starosti. Če se osredotočimo na to skupino, ki je nedavno prispela mm, kot eh, iskalci statusa azila oziroma begunci, vidimo, da je v primeru Nemčije to lahko nekaj, kar ima 15-odstotni učinek, to pomeni 15-odstotno povečanje tega segmenta trga dela. Tako da, če tudi je ta podskupina populacije dokaj majhna v tej državi, eh, pomeni, da ob poslabšanju zaposljivosti Mm, ker je to tista najtežje zaposljiva skupina in zaradi težav pri beguncih pri dostopanju do trga dela, ima to lahko eh, pomemben učinek na javno mnenje o tem, kakšen ima dejanski učinek eh, na trg dela eh, pojav migracije. Zato so potrebne politike, ki so ciljno usmerjene v to populacijsko skupino, skupaj s politikami, ki spodbujajo hitrejšo integracijo beguncov pomembno torej je krepiti podporo nizko izobraženim in nizko kvalificiranim mladim in okrepiti prizadevanje za integracijo beguncev. Zadnja točka, ki bi jo še rad naslovil v teh naslednjih dveh minutah, zadeva nezakonito zaposlovanje tujih delavcev. V izdaji iz leta 2018 preučujemo načine, kako se lotiti nezakonitega zaposlovanja tujih delavcev. Logika, na kateri temelji to poglavje, je, da veste, da je to ključni politični interes v zadnjih letih, ampak trenutno imamo kar nekaj dejavnikov, ki so prispevali k krepitvi eh, tega interesa. Najprej posledice gospodarske krize 2008-2009, veliko migrantov je bilo nezakonito v EU. Eh, številni zakoniti imigranti so izgubili delo in eh, s tem tudi dovoljenje za bivanje. Eh, kot dobro veste, imamo znotraj EU scheme za začasno preseljevanje, ampak kot veste, je tudi vse več eh, prosilcev za azil, ki se jim zavrne prošnjo. Ocene kažejo, da je neto kumulativna številka zavrnenih prosilcev za azil do leta 2020 v Evropi nekje med 900 tisoč in 1,2 milijona. Zdaj, nekateri se bodo vrnili domov v državo izvora, ne vsi. Tako da obstaja tveganje, da, eh, da se bo število teh oseb povečalo in to je temelj, iz katerega izhajamo. Dejstvo je, da se ti delavci soočajo z zelo kompleksnim okoljem. Uh, pojav je zelo raznolik, to je lahko povezano z tem, da ljudje nimajo dovoljenja, to je lahko povezano z dejstvom, da imajo sicer dovoljenje, ki pa jim je preteklo, ali pa je to lahko povezano z dejstvom, da ljudje sicer imajo zakonito mm, dovoljenje za bivanje, ampak ne eh, spoštujejo pravil oziroma pogojev, ki se navezujejo na to dovoljenje. Eh, pogosto zato, ker delajo v neformalnem sektorju. Tako da je zelo težko uh, Eh, dejansko zbrati številke. V ZDA vemo, kakšne so razmere. 11,3 milijona eh, nedokumentiranih eh, priseljencev, kar pomeni približno 3,5 odstotka ameriške populacije. V Evropi je to bistveno teže oceniti, ampak ta pojav je vsaj petkrat eh, manj obsežen kot v ZDA. Eh, običajno gre za mlade moške, ki delajo v kmetijstvu, gradbeništvu ali v gospodinstvih. Kaj so glavne gonilne sile nezakonitega zaposlovanja tujih delavcev? Večinoma gre za obseg eh, sive ekonomije, potem neskladje med popraševanjem po nizkokvalificiranih delavcih in pa migracijsko politiko, torej pogoji za dovoljevanje vstopa migrantom s temi eh, kvalifikacijami, potem potencialne vrzeli, neskladnosti in nedoslednosti administrativnih pravil in ki lahko povzročajo takšne spremembe statusov. In potem tudi zelo nizke spodbude za to, da bi delodajalci zaposlovali zakonito, mm, ker so sankcije preprosto prešipke in to je zelo, zelo pomembno. In še čisto zadnja prosojnica moje predstavitve kaže nekaj morebitnih političnih odzivov na nezakonito zaposlovanje tujih delavcev, najprej seveda ozaveščanje in pa sistem preverjanja statusa, številne države eh, OECD, kot primar eh, ZDA, Avstralija, Kanada imajo zelo zanimiva urodja s tem v zvezi, potem nadzor in eh, uveljavljanje zakonodaje, številne države ciljno preučujejo posamezne sektorje z inšpekcijami in z ne napovedanimi pregledi, ampak mm, tu so razpoložljive sredstva dokaj nizke, potem sankcije in kazni. Države članice OECD imajo zelo različne pristope, kar zadeva uh, finančnih, upravnih, eh, kazenskih sankcij, ampak uh, na koncu koncu počrto se zdi, da je to premalo, da je to nezadostno, zato da bi spremenili miselnost delodajalcev, tako da tu nas čaka uh, veliko dela in seveda zadnja točka so še pravne poti. Če zaključim, politika za boj proti nezakonitemu zaposlovanju tujih delavcev mora temeljiti na širokem naboru ukrepov, ki vključuje tako uh, politike m, trga dela kot uh, druge politike in predvsem je potrebno okrepiti sistem. Eh uveljavljena pravil z področja trga dela in v kontekstu EU je vzpostavitev Evropskega pristojnega organa za delo velika priložnost za krepitev tega elementa politik EU na tem področju. Hvala lepa. Najlepša hvala. Moram eh, podariti, da morajo številni poslanci tako pozno v, v četrti popovdne že začeti pot domov, ampak vsekakor morate vedeti, da se jo prenašamo preko spleta, veliko ljudi nas spremlja, prav tako seveda gre vse na zapisnik. No. Samo imam kar nekaj vprašanj, morda tudi gomeš. E, moja pa so naslednja. Najprej splošno, kar se tiče napovedovanja OECD. Sedaj smo v globalnem okolju, ko ekonomsko napovedovanje na podvanje migraciji obravnavamo nekoliko manj pozitivni luči v strani nekaterih politikov, nekateri politiki, ki želijo govoriti o lažnih novicah ali pa ne upoštevajo več mnenja. Strokovnjaka, tako kot prej, ne govorimo o Združenem kraljestvu in njihovih strokovnjakih. Zato torej OECD še vedno je zelo pomembna institucija, kar se tiče ekonomskega napovedovanja, kar se tiče migracij tudi. Moje splošno vprašanje, kar se tiče napovedovanja na področju migracij, pa je tole. Veliko je političnih dejavnosti, številke pa so pomembne, torej splošno vprašanje. Kako, glede na to, da je to tako obsežno poročilo, resnično obsežno na zelo težavnem področju, ali menite, da sedaj ljudje ne zaupajo več tem številkam? ga ne zaupajo strokovnjakom. Je to fenomen, ki se razvija in potem drugič, nekatere te, od teh številk. Naprimer, to, da je številka migrantov prek sredozemlja padla in tudi število azilnih prošen v OECD državah se je zmanjšalo, ampak to pravi OECD. To je torej zelo verodostojna organizacija. Mar menite, da ko govorite o tem, to doseže zaželen učinek, še prav posebno pri politikih, da razumejo, da številke upadajo in če si pogledate potem poročila po državah, tukaj gledam Slovaško, naprimer, lahko bi vzel kogarkoli drugega, številka je bila tako ali tako nizka, kar se tiče beguncev sedaj ta številka še pada. Ali torej imate kaj pripomp na tem področju, potem pa seveda tudi še trg dela veliko. Zadev smo že poskušali v tem odboru. Eno največjih vprašanj, ki ga zajemamo, je tudi integracija na trg dela. To je včasih počel Empel. Bolj podrobno, sedaj pa se zdi, da je to tudi na našem dnevnem redu. Vi tudi to zajemate, torej tako trg dela kot migrante. In spet ne želim pretiravati glede statističnih podatkov, ampak številke gredo v pravo smer tako kar se tiče integracije migrantov na trg dela. Ne samo, da vidimo boljše številke, večjo zaposljivost, pa tudi zaposljivost za ženske in za afričane, gospod Zazici in drugimi. To spet kaže, da nekateri elementi diskriminacije ne vzdržijo več to. Torej, se mi zdi zanimivo. torej niso prav veliko boljše številke, ampak so boljše. Torej, ali so te številke delo, ki ste ga vložili v to, ali dobite kaj iz tega, ali vlade to ustrezno uporabljajo, ne vladne organizacije tudi, socialni partnerji. Je to torej uporabno? Ali pa to enostavno? ignorirajo, ker pač tako hočejo. To so torej številke, ki so merjene na politično zelo občutljivih področjih in podajo precej pozitivno podobo. Torej, stvari se izboljšujejo, politični odziv proti beguncem in migrantom pa se zaostruje. Demografija se slabša. spremljanje imigrantov na trg delovne sile pa je vedno bolj negativno. To je vse v tem poročilu. To so torej moja vprašanja, še pa posebno za OECD, kajti kar se tiče verodostojnosti, da močni. Glavni ste pri napredovanju predvsem ekonomskih področji. To so torej moje vprašanja. In direktiva o sezonskih delavcih. Upam, da se komisija ne bo dala, kar se tiče zakonitih migracij in da bomo nadrevali ta proces. Vendar pa upozorilo, potrebujemo verodostojno pravo statistiko. Kajti seveda potrebujemo dobre podatke tudi za to zakonito področje potrebovali bomo strezna urodja, kot je modra kartica in tako dalje. In to mora biti podprto z dobrimi statističnimi podatki. To je torej zelo obsežno poročilo, ki nam zelo pomaga. Če imate še kakšen komentar, mogoče bomo videli naslednji teden, bomo morda dobili več informacij o zakonitih migracijah. Uvideli, kaj bo išlo iz predlogov. To so torej moje vprašanje, nekaj pripomp. Me pa zanima, kakšne so vaše izkušnje ki se skrivajo za številkami. Ana, vprašanje za OECD, kar se tiče migracij? Ne. Ja, druge stvari počneš. No, dobro, to je v redu. Vse je, vse je pa prav, vse sem zastavil veliko vprašanj. Zelo me zanima to, torej. Sem pa zelo hvaležen, da ste prišli in podali to predstavitev. Torej, prosim, povejte mi. Kaj menite, kar sem rekel? Hvala lepa. Hvala lepa še enkrat za to priložnost, da ste nas povabili. Ker ti na ta način lahko potem tudi širimo te informacije. In samo, če bomo dosegli več ljudi, če bomo še pa posebno dosegli parlamentarce, bomo lahko potem povedali, kakšne so spremembe. in bomo to izrazili tudi v statističnih podatkih. Kar se tiče vašega vprašanja, do kakšne mere številke, ki jih uvajamo v javno razpravo, so koristne in koliko nas slišijo, to je odvisno v veliki meri od zmožnosti razumeti, kaj ustvarja razkorak med javnim mnenjem in statističnimi podatki. In del tega, mislim, da je zaradi dejstva, da moramo iti prek poprečji. Ko pravimo, da bo do imigracije povišala BDP za nič cela tri odstotka, to nikomu nič ne pomeni. Ljudje želijo vedeti, koliko bodo zaslužili, kakšen bo pliv to imelo na njih, na njihovo skupnost, lokalno raven. Kar se tiče beguncev, je morda število nizko, ampak ker se je dotok koncentriral v določenih regijah, v določenih državah, potem vidimo, da je tudi percepcija zelo raznolika. Zelo pomembno je, da v analizi torej, slišimo te pomisleke in gremo, gremo prek teh poprečij. Da skušamo prepoznati tudi specifične točke in področja, kjer pomisleki so. In to počnemo s tem vplivom na trg dela. Na splošno zelo majhen vpliv, kar pa se tiče mladih moških, tisti, ki prenehajo hoditi v šole, in to povzroča veliko težav. V nekaterih državah potem pa so te številke zelo drugačne. In ta vpliv bi lahko potem vodil javno mnenje, kljub temu, da je realnost precej drugačna. Drugo, drugič, to skušamo tudi urediti v tej publikaciji, da skušamo prisluhniti strahovom. Ko govorimo o zakonitih migracijah, pa ne govorimo o zakonitem, nezakonitem eh, zaposlovanju, to je napaka. Če želimo imeti pravila, sisteme, če želimo povabiti ljudi, da bodo prišli in delali zakonito, potem moramo biti tudi sposobni reči tisti, ki so pa to nezakonito, to je pa tudi potrebno urediti, imamo orode za to. Nedavno smo imeli Eurobarometer, ki je spraševal, ali menite, da je več nezakonitih migrantov v Evropi. In v nekaterih državah je veliko ljudi govorilo, da je več takih nezakonitih. In to je popolnoma napak, vendar pa če tega ne slišimo, če temu ne prisluhnemo, potem je to napaka kljub pomankljivosti podatkov, težavam, ki jih imamo, se skušamo spopasti s tem težkim, občutljivim vprašanjem in poskušamo najti dokaze, dati stvari v kontekst, da to je vprašanje za EU, pa nič več kot v ZDA. To je seveda težavno vprašanje, kar se tiče neurejenosti imamo ljudi, ki imajo dovoljenje. In delajo pa tiste, ki niso pa delo, da ti vseeno počujo prispevke. Torej, skušamo zajeti vse različne okoliščine in potem prek različnih izjev skušamo se skupaj tudi prilagoditi torej, naše elemente. Tako torej skušamo prispevati k tej javni razpravi. Kontekst je poln izzivov. Ekspertize, kar se tiče številk, so zelo težavne, da to potem spravimo ustrezno v javnost, vendar pa želimo prisluhniti tudi pomislekom in skušamo gledati prek povprečji in se tako lotiti vprašanja. Hvala lepa. Okay, thank you very much. Hvala lepa. Torej, kaj sem želel povedati? Ko date prognozo za ekonomsko rast, ljudje to seveda zelo pozorno spremljajo, se zabeležijo. Tudi pri migracijah seveda imamo ljudi, ki spremljajo to, to je čisto druga publika, ampak vseeno je to potrebno spremljati. In to mi tudi zelo veseljem počnemo, to spremljanje tudi danes bolj sproščeno, četrte popodne, ampak seveda vse je tudi prenašano po spletu. Hvala lepa za vaše delo, za vaš čas in za vašo predstavitev. Case, So, colleagues, we now Um, Tako, malo zgodni smo. Mislim, da imamo še eno poročilo. Je gospod Gregor tukaj? Yep. Gregor up, Jan Gregor, če bi prišel sem, potem pa lahko kar nadaljujemo in preudidemo domov. So, colleagues, um, if we could uh, just start. Tako. Bomo malo prej začeli s to točko, 14. točka, poročilo Evropskega računskega sodišča. Predstavitev bo opravil Jan Gregor, član odbora za kontrolo kakovosti revizij računskega sodišča. Zanimivo bo vedeti, kaj računsko sodišče pravi o tem. Dobrodošli, mimo grede. Ste, kot sem dejal, član odbora za kontrolo kakovosti revizij. Preporočilo pa ima naslov radikalizacija, ki vodi v terorizem. Potem pa boste seveda dobili možnost, da zastavljate vprašanja. To je predvsej pomembno vprašanje za računsko sodišče, zelo zanimivo. Tako da mislim, da boste sedaj imeli predstavitev. Nekako 15 minut, potem pa razprava. Naj vas spomnim, ni prav veliko poslancev tu, ampak to je prenašano prek spleta. Tako da veliko, veliko ljudi gleda to prek spleta. Hvala lepa za vašo predstavitev. Uh, Hvala lepa, dragi predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospode, naj se najprej prisrčno zahvalim za priložnost, da lahko predstavim poročilo računskega sodišča o boju proti radikalizaciji. Na skupnem sestanku dveh odborov smo pred počitnicami že začeli s predstavitvijo, sedaj sem zadovoljen, da sem tudi še v vašem odboru. Seveda, potencijalno radikalizacija ima tudi negativne implikacije za posameznike, tako da bom to obravnaval ločeno. No, pa poglejmo. Predstavitev, ki smo jo pripravili za danes. Pet področji bom zajel. Prva tri naš pristop, glede revizije, zakaj revidiramo to pomeno področje in potem zadnji dve točki se osredotočata na naše sklepe in priporočila. Nacionalna varnost sama vključujoč boj proti terorizmu, je odgovornost posamezne države članice. Rečem lahko celo, da je to tudi znotraj držav članic velik izjiv, kaj ti razmere in izzivi se spreminjajo, so raznoliki po državah, zato je potrebno imeti pristop od spoda na vzgor vloga komisije je, da podpira države članice pri njihovih prizadevanjih in da zagotovimo, da se dobre prakse izmenjujejo in to visoko kakavstvo. Naslednja prosojnica. Naj navedem razloge, zakaj smo se odločili, da bomo izvedli revizijo tega področja. Strategija EU za boj proti terorizmu, ki je bila sprejeta 2005, ima tri stebre, odziv, preventiva, postopki. Tukaj gre za torej, odločnošno varnost na mejah, preventiva, ukvarjanje s teroristi in potem tudi posledice po napadih. Osredotočali smo se na prvega teh stebrov, preventiva, kako se lotiti vzrokov za radikalizacijo in novačenje teroristov. Zakaj smo se osredotočili na to? Zato, ker je bilo veliko sumljencev evropskih državljanov, ki so se radikalizirali. Komisija meni, da je radikalizacija običajno rezultat kombinacije različnih faktorjev. Imamo družbene faktore, kot je marginalizacija in izključenost prav tako pa potem tudi ideološki faktori, kot je zloraba religioznega konteksta, ko se upravičujejo nasilna dejanja teroristov. In tukaj smo poenoteni z OECD, uporabljamo enake izraze, torej ta izjiv je več plasten in kompleksen. Komisija združuje ukrepe prekazičnih področji, 8 GDO, je vključenih v to. Nobene od teh GDO pa nima kot edini mandat boja proti terorizmu. Ko menim potem obzorje 2020, sklad za notranjo varnost, Ramos Plus in ne nazadnje tudi Evropski socialni sklad. Naj na hitro opišem, katera vprašanja smo zastavili. pogledali smo si, ali je bila pomoč ciljno uporabljena, je bilo kaj razkorakov. Prav tako smo si pogledali, ali so ukrepi komisije prinesli prednosti državam članicam, kar se tiče darovanja na evropski ravni, ker je podpora tako kompleksna, pa smo potem tudi se poprašali o koordinaciji različnih ukrepov in skladov. Tukaj seveda potrebujemo dobro usklajevanje, da zagotovimo kar se da veliko sinergije. Naprimer, košali smo ugotoviti, ali komisija na ustrezen način razširja rezultate in skušali smo ugotoviti, ali komisija tudi meri učinkovitost svoje podpore. Naslednja prosojnica naj opišem kako smo izvedli revizijo. Seveda vsaka revizija se eh, začne s pregledom dokumentacije, ukrepov, postopkov, prav tako smo imeli intervjuje osebe komisije, ki upravlja s programi in urodji, tudi Center odličnosti v Amsterdamu in internetno enoto Interpola v Hagu. Pribili smo tudi anketo, ki je bila poslana žiriščnim točkam za bapet terorizmu državah članicah in 54 odstotkov jih je odgovorilo, 15 držav članic je odgovorilo na naši anketi. Piskali pa smo tudi nacionalne organe v Franciji in Belgiji, zato da smo se pogovorili o vlogi dodane vrednosti in podpore komisije, ki jo dobijo. Tako, kaj smo ugotovili? Ko smo skušali odgovoriti na prvo vprašanje, ali komisija državam članicam nudi ustrezno podporo, smo nasplošno prišli do pozitivnega zaključka, da je nasplošno podpora ustrezna, da je oblikovana, da zadošča potrebam držav članic z nekaj izjemami, da je to torej prednost, da delujemo na evropski ravni na naslednjih področjih pa smo zagotovili pomoč komisije, razvoj znanja, kazeče radikalizacije in delenja praks, boje proti turistični propagandi, to je ta enota na Europolu, tem spodbuda kočejoče odporne družbe s projekti prek Erasmus Plus in ESF, prepoznavanje in okvarjanje z radikaliziranci, olajšanje izmenjavo informacij prek šengenskega informacijskega sistema in na koncu še radikalizacija v državah izven Evrope s programi, ki jih financira Evropski razvojni sklad. Podpora je dobro zasnovana, kaj ti to prinaša prednosti državam članicam na evropski ravni. Naj se gre za internetni forum, za enoto Europola ali za Evropsko mrežo za strateško komunikacijo. To je bilo storjeno bolj učinkovito in na ravni držav članic to tako učinkovito ne bi moglo biti. Druga prosojnica. Naj razložim, kako smo skušali odgovoriti na drugo vprašanje. Ali so ukrepi dovolj usklajevani, da proizvedejo sinergije. Ugotovili smo, da da, ampak nekatera področja pa so taka, da bi koordinacijo lahko izboljšali. Komisija, komisija koordinira ukrepe in so sinergije. Naprimer, sedmi okvirni program je komisija izkoristila za projekt, ki je proizvedel orode za preprečevanje radikalizacije. Ta orode so potem bila uporabljena strenjenega od projektov, ki je bil uporabljen v okviru ESF. In to potem financira Erasmus+. Kljub nedavnim izboljšavam, pa je nekaj pomokljivosti, kar se tiče koordinacije, naprimer, komisija nima popolnega pregleda nad tem, EU financira, prav tako pa ran ni bil uporabljen dovolj, da bi jasno povedali, kateri so pozitivni rezultati. 16 projektov, ki jih je komisija želela sporočati preko mreža RAN, je bilo to izvedeno samo v sedmih primerjih. Tretje vprašanje. Ali ima komisija stezen okvir, da ocenimo učinkovitost svoje podpore. To mreže ni dovolj razvito na strani komisije. To smo ocenili na dveh ravneh. Najprej glede celovite politike, potem pa še individualnih ukrepov. Za tako pomembno politiko, ki je potrebno tako hitro razviti, mislim, da je razumljivo, da to področje nekoliko zaostaja. Ampak to je torej področje, ki ga običajno zajamemo kot računsko sodišče. Naslednja prosojnica, naprimer, torej ta enota za internet pri Europolu, kar se tiče vsebine, kar se tiče ponudnikov storitev, Facebook, Microsoft, Twitter, lahko potem to odstranijo, tukaj potem merijo uspešnost glede tega, koliko je bilo te osebine odstranjene, vendar pa ti statistični podatki bi lahko bili še izboljšani. Ne vidimo, koliko osebin je bilo odstranjenih kot rezultat ravno dela te enote na ravni EU. Težko je razlikovati med ukrepi na nacionalnih ravneh internetnih enot ko potem težko ocenjujemo, koliko turistične propagande ostaja na spletu. Prav tako pa smo videli, da obstaja veliko tveganje, da se odstranja propaganda, potem enostavno pojavi kje drugje. Tako, sedaj pa grem naprej na priporočila. Uh, made, uh... V našem poročilu smo podali tri priporočila. Naše prvo priporočilo je, Eh, je naslednja, da se izboljša koordinacija med eh, dejavnostmi v boju proti radikalizaciji. Ugotovili smo, da komisija koordinira svoje dejavnosti in dosega sinergije, ampak obstajata pa dve področji, kjer bi to lahko izboljšali in zato smo priporočili, da bi naredili seznam eh, dejavnosti proti radikalizaciji, ki jih financira Evropska unija in da bi naredile tak seznam tudi za nacionalno financirane dejavnosti. Na ta način bi se tudi informacije bolje širile in lahko bi eh, nadgrajevali uspešno financirane evropske projekte. Potem naše drugo priporočilo je, da se izboljša praktična podpora za strokovnjake na terenu, za akterje in države članice. Tukaj smo podali nekaj podpriporočil. Kot sem na začetku povedal, obstajajo specifične značilnosti eh, na lokalni ravni, po katerih se države članice med seboj razlikujejo. Eh, in pomembno je, da komisija potem po izvedeni dejavnosti tudi pove, ali je bila ta dejavnost uspešna. Tretje priporočilo pa zadeva okvir za oceno rezultatov. Ampak eh, rekel sem že, da je razumljivo, da to področje pravzaprav malo zaostaja. Najlepša hvala, gospod Gregor. Bomo videli, če bomo s sestankom danes lahko zaključili do štirih, sam imam potem še en sestanek. Gospa Kiniči je tudi članica odbora TER, torej za boj proti terorizmu. Verjetno bo tudi ona spregovorila, prav tako gospa eh, Stevens, ki je prišla naknadno. Hvala za udeležbo obeh kolegic. Četrtek popovdne je. Uh, Moramo pa se zavedati stroška nedelovanja Evrope eh, v boju proti terorizmu. To prinaša hude posledice, tako eh, stališča eh, virov kot nevarnosti. In s tem se ukvarjamo tako mi v tem odboru, kot tudi odbor TER. Mm, perspektiva je zanimiva. Hvala za vaše delo in za vašo današnjo predstavitev. Vaše delo je zelo multidisciplinarno. Mm, hvala. Torej, da ste nam svoje delo predstavili, zdaj pa besedo dobi Katerina Kiniči. Hvala, Klod. Hvala, dr. Gregor, za vašo predstavitev. Ta tema je vsekakor zelo zapletena in eh, verjetno gre za najzapletenejši del boja proti terorizmu. Radikalizacija. Radikalizacija zadeva številna eh, področja, na njo vplivajo številni dejavniki, eh, vključeni so mladi. Rada bi se vam zahvalila za vaš povzetek, ki ste ga podali. Dotaknili ste se kar nekaj vidikov. In pomembna stvar, konec koncev, je predvsem učinkovitost in mislim, da bi morali dobiti uh, podporo strani držav članic in pa tudi strani komisije. Dobro opisujete mm, sredstva, ki se uporabljajo za financiranje teh dejavnosti. Eh, sama bi si želela um, popoln seznam ukrepov in sredstev, ki so bila porabljena po državah članicah. Komisija bi morala imeti pregled nad vsemi pobudami, ki se odvijajo v državah članicah. Vi ste govorili o tem, da je treba širiti dobre prakse, dobre rezultate. To je res ključnega pomena v tem sektorju. Ampak, kot ste rekli, moramo upoštevati tudi pristojnosti držav članic na področju varnosti. Omenili ste še eno zanimivo stvar, pravzaprav veliko zanimivih stvari ste povedali. Sama sodelujem v odboru Libe, pa tudi v odboru DEV za razvoj, sem pa tudi članica oziroma nadomestna članica odbora KONT za nadzor proračuna. Tako da me zanimajo vsi ti različni vidiki, ki jih omenja tudi poročilo. Ugotovili ste, da. Um, ni bil izkoriščen vse potencial. Kako lahko mi posredujemo, zato da bo učinkovitost pobud boljša, kako naj prispevamo k širjenju dobrih praks? Omenili ste tudi to, da ni nekega splošnega okvira za oceno dejavnosti. Določeni kriteriji obstajajo, ampak kot ste ugotovili, so nezadostni. Kako bi jih lahko dopolnili in kakšen prispevek lahko damo mi k temu? Danes zjutraj smo tukaj v odboru govorili s komisarjem Kingom. govoril je o odstranjevanju terorističnih sporočil z interneta. In uh, to ste omenili tudi vi. Lahko se pojavi situacija, ko referenčne enote označijo določeno vsebino kot uh, nevarno oziroma kot uh, tako, da spodbuja k terorizmu. To se potem odstrani, ampak ta vsebina se lahko pojavi drugot. Kako lahko mi? vplivamo na takšne situacije. Čez nekaj dni bomo dobili predlog komisije na to temo. Ne vemo še, kako bo ta predlog izgledal, ampak kakšne ukrepe bi identificirali vi, zato da se izognemo tej nevarnosti? Poznamo uh, stvari, ki so bile odstranjene z interneta, ampak niso bile odstranjene zavedno. In vemo, da če je nekaj umaknjeno, se potem lahko pojavi drugod. Imate kakšne misli, kakšne ideje, kako bi lahko um, to spremenili? Hvala. Hvala, Katerina. Mm. Gospod Gregor vam bo lahko odgovoril na vaša vprašanja. Komisija se je tudi želela odzvati in uh, z nami je njen predstavnik, ki nam tudi lahko odgovori na nekatera od teh vprašanj. Komisija. Hvala. Povedal sem par stvari že, ko je bilo to poročilo predstavljeno v odboru Kont in v odboru Ter. In vesel sem, da sem lahko tudi danes uh, tukaj z vami. Poročilo je dobro poročilo. Eh, povsem podpiramo priporočile, ki jih to poročilo prinaša. Prišlo je tudi v pravem času, tako da vsa eh, priporočila še lahko eh, na koristen način vključimo v razprave na visoki ravni. Tako bomo tudi lahko bolje izvajali ukrepe, za katere smo se odločili. No, naj povem na kratko, kaj je bilo že narejeno glede na vsa eh, ta tri priporočila pri koordinaciji, eh, smo več naredili na področju notranje koordinacije z delovno enoto in pa med eh, različnimi službami komisije, ki so aktivne na tem področju, tudi mm, izboljšujemo koordinacijo. Uspelo nam je tudi doseči boljo, boljšo koordinacijo med organizacijami na terenu, torej med strokovnjaki, ki uh, so vključeni tudi v mrežo za ozaveščanje o radikalizaciji, torej mrežo RAN. Povezali smo se tudi s strokovnjaki po prestolnicah. No, kar se tiče uporabe različnih orodij, ki se tukaj uporabljajo, tukaj ne samo, da smo bolj zahtevni glede tega, kaj je treba doseči, kakšne rezultate je treba doseči, poleg tega smo veliko eh, rezultatov in naših dejavnosti predstavili že vam v odboru Libe. Naprimer, um, ehm, kaj smo naredili na področju eh, zaporov, pri otrocih in tako naprej. Eh, veliko priporočil je že bilo podanih in tudi vzajemne ocene so bile izdane in vse to smo proučili, še vedno pa kontekst obstaja zelo zahteven. Potem smo naredili tudi umestno ekspostoceno. S tem bomo nadaljevali tudi še pri drugih instrumentih, ki jih uporabljamo. Začeli pa smo že z delom na področju kazalnikov. To je težavno delo, zato ker rezultati tega, kar počnete, eh, pogosto pridejo eh, šele na dolgi rok, ampak zdaj imamo kar dobre kazalnike. Eh, kar pa se tiče eh, vsebin na internetu, s tem je bilo povezano tudi eno zelo specifično vprašanje. Ta material eh, je včasih odstranjen z interneta, pa se potem pojavi na drugih platformah. Tukaj smo uspeli doseči sodelovanje z industrijo, ki označi vse tak material. In potem pride do avtomatične odstranitve tega materiala z interneta, eh, z vseh platform, ki pri eh, tem sodelujejo. Naslednji teden boste dobili še en predlog v zvezi s tem in sicer glede ukrepov, za katere prosimo internetna podjetja naj eh, jih še dodelajo. Vzpostavili smo tudi sistem sistematične ocene. Torej, vsakič, ko se neka dejavnost konča, se izvede tudi ustrezna ocena rezultatov te dejavnosti. Ukrepi so torej se eh, spremenili in prilagodili v zadnjih 18 mesecih, eh, predvsem kar se tiče osredotočenosti eh, na tiste, ki zapuščajo Evropo in odhajajo na bojišče, do tistih, ki se vračajo predvsem pa se eh, želimo posvečati radikaliziranim posameznikom v naših državah, ki se jih instrumentalizira za to, da izvajajo napade na ozemlju Evropske unije. Vse bolj smo dejavni tudi na področju rehabilitacije, vse čas ste nas pozivali k temu in vse več naredimo tudi na področju uh, preventive. Hvala za čas, ki ste mi ga dali na voljo nekaj eh, tehničnih problemov je bilo. Eh, zdaj pa bom prosil še gospoda Gregorja, če odgovori na ta prva vprašanja. No, štiri stvari bi izpostavil. Mislim, da lahko vsi eh, podpremo to, da moramo pozvati države članice naj sodelujejo s komisijo, zaenkrat ne sodelujejo vse aktivno kar se tiče referenčnih enot in pa vsebine na internetu, eh, jaz sam osebno menim, da je to pravzaprav misija eh, nemogoče, bolj ko se borimo proti vsebinam na internetu, večja je verjetnost, da se bo ta vsebina eh, pojavila kje drugje na kodiranih socialnih omrežjih ali kje drugje na temnem internetu. Torej, tveganje in nevarnosti obstajajo. Pozabil sem se zahvaliti komisiji za odlično sodelovanje med eh, izvajanjem naše revizije. Rad pa bi izkoristil to priložnost tudi zato, da eh, povem še nekaj o delu eh, našega sodišča. Kmalo bodo kolegi predstavili poročilo, ehm, torej briefing tukaj v vašem odboru in potem tudi naslednje leto v delovnem programu in mm, proučevali bomo to, ali informacijski sistemi EU podpirajo oziroma služijo dobremu nadzoru meja. Hvala, gospod Gregor. Gospa Stevens je prosila za besedo, ampak to sem videl šele zdaj. Eh, se upravičujem, eh, želite besedo? Izvolite.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 uspešnosti boja proti radikalizaciji. 314 milijonov evrov je bilo namenjenih za projekte za boj proti radikalizaciji. Zanima me, ali je bil ta denar dobro uporabljen. V odboru TER eh, se zelo zanimamo za preprečevanje radikalizacije. In zelo pomembno je, da imamo tudi dobro metodo evalvacije programov in programov projektov, da vidimo, če ti projekti dosegajo svoje cilje. Če jih ne dosegajo, eh, bi jih morali potem popraviti. Kaj mislite o tem, gospod Gregor in komisija? Hvala, Helga. Eh, se upravičujem, da vam nisem dal besede že prej. Mogoče lahko na ta vprašanja odgovorite po elektronski pošti vam bomo dali eh, na voljo tudi elektronske naslove, tako da se boste lahko odzvali na to, kar je kolegica povedala. Eh, mislim, da je bilo vprašanje namenjeno tudi komisiji, tako da se bomo mi med seboj skoordinirali. Eh, v pisni obliki boste lahko dobili odgovore na vaše vprašanje, gospod Stevens. Zaradi tehničnih težav bomo zdaj s sestankom zaključili. E, nič nimamo pod točko razno, naslednje srečanje je v ponedeljek, 10. In e, zahvaljujem se kolegom, da smo uspešno zaključili ta sestanek. Zahvaljujemo se tudi osebju in vsem, e, ki ste prisotni. Želim vam lep vikend.